Allora riprendiamo cari colleghi. Torej nadaljujemo dragi kolegi, prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Najprej poročilo Ajala Sender glede uh, razrešnice. Gospod Pošpešil. Za minuto. Non c'è. Ga ni. Pane predsedo, já jsem podpořil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz sem podprl to poročilo za Evropsko komisijo. Sem Čeh in sem član ELS. In zato mi je žal, da je toliko tega poročila namenjeno našemu predsedniku vlade. Kajti on je tisti, ki je v preteklosti imel v lasti velika podjetja, ki sedaj formalno sicer niso njegova, ampak je eh, izkoristil veliko evropskega denarja. Stvari se še vedno spreminjajo in počakati moramo, da bomo videli, v kolikšni meri gosp... naš eh, premijer deluje proti evropski zakonodaji. Hvala lepa. Gospod Henan, za minuto. Najlepša eh, hvala, gospod namestnik predsednika. Vedno se govori o denarju. Evropska unija je postala eh, zelo učinkovita pri jemanju denarja od državljanov, posredno in neposredno. In če smo odkriti, ni Evropska unija edina, ki to dela. To delajo v bistvu vsi vladni sistemi. Ampak to, kar je drugačno je eh, to, da se eh, eh, povečuje razlika med tistimi, ki prispevajo in tistimi, ki to koristijo. In bistvena vloga vsakega zakonodajnega telesa je v tem, da pokliče na odgovornost izvršno oblast. Ampak to se tu ne dogaja zaradi večje evropske integracije, se ta Evropski parlament vedno strinja in združi z komisijo proti eh, davkoplačevalcem v imenu večje integracije. In to je problem od samega začetka. Grazie, eh, relazione. Hvala lepa. Sedaj pa smo še zmeraj pri razrešnici za leto 2017, eh, ampak pri Evropskem sodišču. Gospod Messerschmidt dobi besedo za minuto. Non c'è? Ga ni? No, non c'è. Ne, ni ga. Torej, prehajamo k naslednjemu poročilu. Gre za poročilo Sarvama, razrešnica 2017. Gospod Majer gospa Mayer. Račun za pet milijonov evrov eh, zato, ker Evropska eh, unija eh, ni mogla odpovedati najema na Canary Wharf, je zelo obžalovanja vredno. In kakšna izguba tudi za delovna mesta in raziskovalnih zmogljivosti tudi za Združeno kraljestvo. Kajti Evropska unija privablja tudi podjetja in eh, strokovnjake. To, kar se je dogajalo na tem področju v zadnjih letih, je bilo zelo pomembno. Podjetja so lahko dobila dovoljenja za zdravila v vseh eh, državah EU. To sedaj več za, EU, za, UK, eh, za Združeno kraljestvo ne bo mogoče. In sedaj se odpirajo paralelne zmogljivosti za to, da bi to bilo mogoče bilo tudi v prihodnje. To pa pomeni več denarja, manj denarja e, za raziskave in razvoj. E, zato bo tudi manj denarja za naše e, zdravstvo. In to je ravno obratno od tistega, v kar so ljudje verjeli takrat, ko so glasovali za izstop Združenega kraljestva iz EU. Dobro, hvala. Poročilno sar vama. Gospod Messerschmidt, ampak ni ga v dvorani. Jaz ga vse ne vidim. Je v dvorani? Ne. Torej, prehajamo k naslednjemu poročilu. Panceri preda Engel Görens. Gospod Tenok dobi besedo za dve minuti. Gospod predsednik, v imenu EKR bi se želel soporočevalcem. Eh, in pa poročevalcem v senci zahvaliti za produktivni način sodelovanja, kajti pripravili smo kompromisno besedilo za to zelo eh, obsežno področje. In zato sem eh, vesel, da je to besedilo bilo sprejeto in prepričan sem, da bo tako Evropska unija sedaj lahko učinkovitejše delovala na omenjenih področjih. V času te tranzicije ko eh, je jug vedno bolj nestabilen in ko se ruska vloga pove, povečuje, ko se povečujejo tudi izzivi, okoljska politika ni nikoli bila še tako pomembna, kot je danes za Evropsko unijo. Osebno pozdravljam konsolidirani instrument, vendar pa vem, da v tej dvorani vsi ne mislijo enako, tudi nekateri člani moje skupine. In te razprave se bodo nadaljevale verjetno tudi v naslednjem sklicu glede na geografsko omejenost tega instrumenta pa nisem pre, eh, eh, prepričan, da bi eh, prihajalo do škode drugih oziroma do škode za drugih. In razvojni skladi se bodo morali povezovati z uh, urodji zunanje politike, kako bo eh, eh, mogoče zagotoviti doseganje tudi eh, ciljev in tako bi morali biti vsi zadovoljeni. In tako bi dosegli tudi v začetku predlaganih 92 primerov. In prav tako podpiram bolj ambiciozni EFSD plus in nova jamstva. Seveda bo prišlo tudi do sprememb v odnosu med komisijo in Evropsko investijsko banko, vendar Eh, pa sem pre, prepričan, da bo, se bo uporabil tudi eh, predlog spremembe 92. Glede na Brexit mi je žal, da ne bom prisoten eh, v naslednjem mandatu in žalosten sem tudi, da Združeno kraljestvo ne bo moglo sodelovati v načem, kar eh, spominja na to, da je evropski glas močnejši in da se poveča tudi gospodarstvo obsega, takrat, ko vsi delamo skupaj. Hva. Honorable. Hvala lepa. Eh, Sala Franka eh, Fleckenstein, gospod Danža. Gospod predsednik, da da bi Evropska unija posvetila del zunanjega proračuna za stabilizacijo in razvoj sosednjih držav, zlasti za Balkan, je nekaj povsem legitimnega. Francoska delegacija pa se je vzdržala, kajti ima pridržke v zvezi z dvema točkama tega eh, predloga in sicer v zvezi z eh, tako imenovanim IPA-3. Tu eh, so sredstva, ki so namenjena Turčije, Eh, eh, Turčija je neevropska velesila in nam se zdi, da je to eh, izjemno pomembno vprašanje, ki zahteva poseben sporazum. Samo ime tega proračuna in predpristopni proračun vnaša zmedo, kajti tu ni soglasja. To, je, to ni eh, mehanični in finančni proces, ampak je politični. Nekatere eh, države, ki koristijo ta sredstva, niti niso kandidatke. Zato bi morali eh, prekvalificirati ta finančni eh, instrument in mu dati ustrezno ime. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bil še zadnji prispevek. Sedaj pa je zasedanje prekinjeno do 15. ure. In želim vam dober tik.